Uh, najlepša hvala gospa predsedujoča spoštovani poslanci in poslanke veliko veselje mi je da lahko parlamentu predstavim delovni program komisije za leto 2013 ki je bil pred nedavnim eh, sprejet na zasedanju komisije ki še vedno zaseda gre za eh, vrh političnega dialoga in tesnega sodelovanja med eh, Evropsko komisijo in parlamentom. Zelo dobro smo sodelovali s konferenco predsednikov odborov in strukturiranje odbor med komisarji in pristojnimi odbori je bil bistveno bolj poglobljen kot lansko leto. Tudi razprava po nagovoru o stanju v Uniji ter izmenjave mnen eh, v, eh, v okviru komisije z menoj, s predsedniki odborov ter vse Eh, informacije, ki smo jih uporabili pri pripravi eh, delovnega programa, vse to je bilo zelo koristno in mislim, da je bilo razprave zelo jasno, da se mora program osredotočiti na to, kako lahko Evropska unija prispeva k doseganju najpomembnejših ciljev, predvsem ko živitvi rasti in zagotavljanju delovnih mest. Leto 2013 bo odločilno v boju proti krizi in v prizadevanjih za pametno in vključujočo rast. Ko smo poslušali razpravo danes do povdne, mislim, da smo vsi prišli do eh, zaključka, da neke univerzalne rešitve ni in da moramo prispevati vsi. Ampak mi delujemo na evropski ravni in evropska ravna rven mora prevzeti vodilno vlogo in zagotoviti, da bomo leto 2014 eh, imeli močno soglasje. Delovni program komisije se osredotoča na sedem ključnih področji. Najprej prehod na dejansko gospodarsko in monetarno unijo. Taka unija mora temeljiti na večji politični in demokratični enotnosti, potem okrepitev konkurenčnosti preko enotnega trga in ustreznih politik, potem tretjič izgradna omrežje na področju telekomunikacije, energetike in transporta, kar je nujno potrebno za konkurenčnost in delovna mesta, potem četrtič rast za delovna mesta, podpiranje zaposlitvenih storitev, Eh, podpiranje socialne vključenosti, vključno s posebnimi ukrepi za podporo ranljivim skupinam, predvsem mladim, ki se soočajo z velikimi pritiski na področju zaposlovanja. Petič, uporaba evropskih virov za večjo konkurenčnost. Naslednja prednostna naloga je zagotavljanje večje varnosti za vse evropske državljane in pa za konec je tu še krepitev Evropske unije kot globalnega akterja, s čimer bi izkoristili vse potencial, ki ga prinaša trgovinska politika. Na vsakem od teh sedmih področji delovni program jasno predvideva dolgoročno vizijo in cilje, eh, povzema, kaj tukaj manjka in komisija se bo soočila s temi izzivi. Spoštovani poslanci in poslanke, naj vam na kratko predstavim nekatere glavne prednostne naloge kar zadeva eh, izgradno gospodarske in monetarne unije. Tu je predmet poglobljenega razmislika. Kot je pokazala razprava danes do povdne, se bodo pogovori nadaljevali, ampak komisija bo v kratkem predstavila temeljni načrt, ki naj bi prispeval k tej razpravi. Ta bo pokazal, kako ambiciozno pristopati na podlage obstoječih institucij k zagotavljanju popolnega demokratičnega nadzora. To bo glavna pridnostna naloga za prihodnje leto. To pomeni tudi posodobitev eh, načina, kako zbiramo javne prihodke, tako na evropski kot nacionalni ravni. Komisija se je odzvala na zahteve tistih držav članic, ki želijo hitreje napredovati na poti proti davku na finančne transakcije. Majhne in velike države članice, ki želijo najti nove načine eh, eh zagotavljanja, da vsi nosijo svoj delež odgovornosti. Komisija se torej zauzema za močan in konkurenčen finančni sektor, ki bo povrnil rast v realno gospodarstvo. Vidim, da že prihaja dobrega napredka pri določenih dosejih v parlamentu in svetu. Eh, leta 2013 se bomo ukvarjali s tako imenovanim bančništvom v senci, shadow banking. Uh, Eh, kaj ti eh, poslovni interesi ne smejo biti odprti za manipulacije, vendar pa ne začenjamo z ničelne točke. Nekaj zakonodaje, ki smo jo sprejeli, je že pripomoglo k preoblikovanju finančnega sektorja in ta je že zdaj pomemben del gospodarskega upravljanja. Vendar pa, da bi povrnili zaupanje državljanov v trge, moramo narediti korak naprej in to storiti skupaj. Ker je stabilnost pogoj za rast in zaposlovanje, je ključna konkurenčnost in pa tudi zaupanje. Evropsko gospodarstvo lahko preživi samo sodobno industrijsko podlago in naša podjetja lahko zaživijo le, če bodo imela doma dobro podlago za delo. Zato potrebujemo dober notranji trg. Zapolniti moramo vrzeli in izkoristiti eh, potencial za rast v mrežjih. Izkoriščati moramo mobilnost in uporabiti kohezijsko politiko kot gonilo reform. Videli ste zamisli, ki jih je komisija prepravila v eh, aktu za enotni trg in drugih zakonodajnih predlogih. Vsi skupaj moramo zagotoviti, da bomo te ukrepe sprejeli in jih začeli izvajati še pred letom 2014. Soglasje o svežnju o večletnem finančnem okviru 2014-2020 je ključno. To bo zagotovilo pametne naložbe, ki jih gospodarstvo potrebuje in potrebno bo nameniti veliko pozornosti in truda. Eh, dokončanju sektorskih instrumentov in programiranju naslednje generacije projektov. Prihodnjo leto bomo priča tudi novim pobudam na področju dostopa do financiranja, predvsem za MSP-je, zmanjševanju stroškov, eh, predvsem na področju DDV in eh, zagotavljanju naložb na ključnih področjih, eh, širokopasovni dostop eh, in podobno vlagateljem je potrebno zagotoviti dolgoročno vizijo in gotovost v družbi, v kateri živijo. Naložbe v IKT, transport, energetiko so ključne, da zagotovimo to gotovost. Poleg tega bomo obravnavali tudi zakonodajo o podpadkih in o zraku in zato res potrebujemo okvirno okoljsko in podnebno politiko do leta 2020. Da bi zagotovili prihodnost, moramo eh, računati na mlade. Če bomo celo generacijo postavili na stran, bomo izgubili ogromno potencijala in tega si kot družba ne moremo privoščiti. Eh, Čeprav je veliko vzvodje na nacionalni ravni, lahko tudi Evropa naredi marsikaj za naložbe ljudi, lahko zagotovimo večjo mobilnost delovna mesta čez mejo, lahko se osredotočimo na usposabljanje za najpomembnejše veščine, lahko zaščitimo najranljivejše. Najran Evropa želi spodbujati ustvarjanje delovnih mest in dejansko ustvariti evropski trg dela. Med novimi predlogi bodo zelo praktični ukrepi za povezovanje nacionalnih zaposlitvenih storitev eh, in služb, ki bodo tesneje sodelovale. Decembra pa bomo predstavili tudi zaposlitveni svežen, ki bo nedvomno tudi ena od prednostnih nalog za vaš parlament. Eh, spoštovani poslanci in poslanke, smo eh, unija vrednot in tudi v gospodarstvu tega ne smemo izgubiti pred oč, izpred oči. Naše svoboščine eh, nam zagotavljajo preživetje in eh, zato moramo vedno varovati svoboščine svojih državljanov. Eh, Zaščititi moramo svoje državljanje in jim omogočiti prilagajanje na nove okoliščine. Naj gre za trgovino z orožjem, zagotavljanje pravljene pomoči, eh, vzpostavitev Evropskega tožilstva. Vse to bo pomagalo državljanom in podjetjem, da bodo lahko izkoriščali svoje pravice. V letu 2013 bo Evropska komisija še naprej varovala evropske vrednotne interese po svetu. V zonanji trgovini lahko to pomeni marsikaj. Potencialno to lahko prinese 2 milijona novih delovnih mest na srednji rok in na morbitni sporazumi z ZDA in Japonsko bi eh, imeli eh, pomembne posledice. Evropa mora pokazati, da je pozitivna sila na globalni ravni in mislim, da smo priznanje tega eh, dobili strani eh, Nobelovega odbora. Eh, s humanitarno pomočjo in razvojno pomočjo tistim, ki to najbolj potrebujejo in z obsežno politiko bo Evropska unija še naprej eh, prinašala mir in blaginjo v svojo regijo in po svetu. In ključno bo, da tudi na tem področju oblikujemo nove programe. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, to so ključna leta za Evropo. Eh, korakih, ki jih bomo sprejeli v prihodnjih letih, bodo napovedovali našo nadaljno pot. In res moramo izkoristiti preostanek tega zakonodajnega mandata in o, dokončati vse ključne predloge pred letom 2014. Komisija se veseli tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom in evropskimi državami članicami in upamo, da bomo skupaj sprejeli nadaljne ukrepe za bolj stabilno Evropo blaginje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Čevčevič. Zdaj pa sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin. Najprej gospod Sajer v imenu Evropske ljudske stranke za pet minut. Spoštovana gospa predsedujoča, predn podam svoj govor, mi dovolite, da v imenu Evropske ljudske stranke opomnim na eh, revolucionarni boj in boj za svobodo iz leta 56. Revolucija se je začela ravno na današnji dan in tedanja mađarska vlada je takrat sprožila napad na lastne ljudi eh, in eh, mislim, da to res ni bilo upravičeno. Gospa predsedujoča, poslanci in poslanke, delovni program komisije je strateški eh, dokument ključnega pomena in vsi odbori v parlamentu se že kar nekaj časa ukvarjajo eh, s tem aktom. Novega besedila ne poznamo, zato moramo verjeti temu, kar je povedal podpredsednik komisije, ampak vendarle naj pozdravim pripravljenost komisije, da sprejme nekatere elemente, o katerih smo govorili tu v parlamentu pred mesecem dni in ki so bili vključeni tudi v našo septembrsko resolucijo. V času krize se moramo seveda eh, bolj posvečati programiranju, ampak kot smo podarili tudi v resoluciji, naj povdarim, da morata parlament in komisija biti prožna in se hitro odzivati na zahtevne razmere. Rad bi naštev nekaj točk, ki so po mnenju moje stranke, Evropske ljudske stranke, predpogoj za podporo delovnemu programu komisije. Seveda podpiramo in zagovarjamo to, da komisija v celoti izvaja svojo nalogo in podpira metodo skupnosti. Ravno tako spodbujamo in bi si želeli boljšo uporabo delegiranih aktov. E, to je pomembna novost Lizbonske pogodbe in ta nam mora pomagati pri nadzorovanju dela komisije in tudi dela drugih evropskih institucij. Ravno tako podpiramo komisijo, ko bo pripravljena na nadaljne zmanjševanje upravnega bremena oziroma ko gre za tiste regulatorna področja, ki so ključnega pomena v luči krize. Seveda ne moremo nasplošno reči, da bi bilo potrebno kar vse deregulirati, Eh, na nekaterih področjih je prav kriza pokazala, da bi bilo potrebno več reguliranja, ampak regulativno breme kot tako bi bilo vendarle potrebno zmanjšati. Poleg tega podpiramo komisijo, ko se bo lotila izvajanja in eh, hitrosti ter pravočasnosti eh, izvajanja evropske zakonodaje. Ne glede na to, kakšne zakon, zakone sprejemamo, je vse za manj, če države članice teh zakonov ne izvajajo učinkovito. Poleg tega podpiramo tudi politične ambicije in vizijo za Evropo v globaliziranem svetu. Eh, sploh v luči tega, kar je predsednik Barozo povedal na septembrskem zasedanju, ko je govoril o stanju v Uniji. Mi, kot eh, neposredno izvoljeni evropski poslanci, smo odgovorni za dejanja in tudi opustitve dejanj strani Evropske unije zato zahtevamo dodano vrednost in smo se pripravljeni hitro odzvati na različne situacije in smo pripravljeni uporabljati tudi hitri postopek, kadarkoli je to potrebno za korist evropskih državljanov. Vendar pa smo po drugi strani odgovorni tudi za nadzor nad komisijo in drugimi evropskimi institucijami, kar zadeva učinkovito rabo dokoplačevalskega denarja. Ravno tako pa podpiramo tudi stališče komisije glede kohezijske politike. Omenili ste brezposobnost mladih, ki je bila tudi del naše zadnje razprave in pa tudi zaposljivost starejših in večjo podporo mobilnosti. Izpostavil bi, kot je to storil tudi podpredsednik, da potrebujemo ustrezne ukrepe, s katerimi bomo okrepili evropsko industrijsko bazo. To je za našo stranko res izredno pomembno. Dokončanje notranjega trga z zavezujočo časovnico je torej ključna točka. In pa še zadnja točka, ta je tudi vezana na to, da Če se lotevamo novega dela in ravno uh, za to gre pri programu dela za komisijo, to ne bi bila neka časovnica, nek program, kaj bomo počeli v prihodnjem letu, ampak vseeno moramo biti bolj odzivni, ker se naša odgovornost ne ustavi pri izpolnjevanju dolgoročnih načrtov, ampak se moramo inovativno odzivati tudi na posamezne dogodke in elemente krize. In to so pogoji za našo stranko, da bo lahko podprla delovni program komisije. Hvala. Najlepša hvala, gospod Cajer. Zdaj pa v imenu socialistov in demokratov dobi besedo gospod Enrique Guerrero Salom. Presidente, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik. V razpravi o stanju v Uniji in v drugih govorih je predsednik Baroso dejal, da je brezposelnost in reševanje le tega ključno za reševanje krize. Istočasno pa je dejal, da je globalna konkurenčnost Evropske unije odvisna od socialnega modela. Mislim, da ima prav. Nameni so dobri, vendar pa gre zgolj za besede. Kajti besede Barosa in program komisije nimata nič skupnega. Sedaj pa si pogledajmo, kaj se je zgodilo s programom 2012. Več kot polovice programa komisija ni izpolnila. Niso izpolnili strategije za varno zdravje, pravice zaposlenih in pa svoboda gibanja delavcev. Vse to ima posledice za naše državljane, kot tudi direktiva o tobaku. Istočasno pa komisija, tako kot pri letu 2012, razočara glede leta 2013. Kaj lahko pričakujemo od platforme za boj proti socialni izključenosti in za doseganje socialnega dialoga? Brezposobnost med mladimi v Evropi je višja od 20 odstotkov, v nekaterih državah pa celo večja od 50 odstotkov dobrodošli za jamstvo zaposlovanja mladih, v redu, ampak potrebujemo bolj agresivne načrte in strategije, vendar pa je težava pri tem odsotnost socialnih tem in pa ukrepov za zaposlovanje. Mi potrebujemo jamstva za zaposlovanje naših državljanov skupaj s socialnim varstvom in gospodarskim oživljanjem. Komisija pa se je odločila za nefleksibilno strategijo za stabilnost cen in fiskalno disciplino. Ta strategija ne deluje, istočasno pa je propadla že sama po sebi. Če smo se kaj naučili iz naših izkušenj, ki smo jih živeli, je da monetarna unija brez gospodarske in socialne unije ni vzdržna. Ravno zaradi tega prosimo in zahtevamo, tako kot je povedal gospod podpredsednik, da ta širšo, širše socialno upravljanje vključimo v evropski semester, da se tega lotimo z bolj vključujočim pristopom, da vključimo socialne cilje tudi v strategijo Evropa 2020. Evropska monetarna unija ni cilj sam po sebi, ampak je inštrument za naše državljane, zaradi tega jamstva za mlade, socialni protokol za zagotavljanje socialnih pravic in pa aktivno zaposlovanje je politika, ki si jo želimo. Zato zahtevamo od komisije, da zagovarja skupnostno metodo in pa da neha spodkopavati stališča, ki škodijo delovanju Evropske unije in Evropskega parlamenta in ga pri delu ovirajo. Zato prosim, da poskrbite za to, da se izvaja vaš program, kajti gre za naše državljane, ki doživljajo zelo težke trenutke. Ne gre samo za stališča držav članic nacionalnih administracij ali pa predsednikov vlad. Kolik. Hvala v imenu skupine Alde, gospod Andrew Duff. Gospa predsedujoča, gospod Barozo je govoril o tem, da bo objavil svoj temeljni načrt vseh gradnikov, ki jih potrebujemo za dejansko gospodarsko in monetarno unijo. Ni pa mi povsem jasno, ali bodo med temi gradniki tudi osnutek predloga za eh, reševalni sklad in zelo bi bil hvaležen, če bi gospod Šečevič lahko to pojasnil, kajti izredno problematično bo in težko bo parlament podprl dvojček, če ne bo prišlo do napredka glede tega sklada. Potem drugič po nesrečnem izginotju nekdanjega komisarja Dalja se sprašujem, kakšna je usoda direktive o tobačnih proizvodih. Mislim, da je tudi to vprašanje, ki je za parlament zelo zanimivo in upam, glede na to, da je gospod Ševčevič trenutno pristojen za eh, portfelj gospoda Delija, da nam bo na to vprašanje lahko odgovoril. In pa tretjič, seveda je odlično, da imamo več načrtov za oblikovanje zakonodaje na področju notranjega trga, vendar pa mislim, da se moramo posvetiti sedanjemu svežnju, kajti ta nikakor še ni končan. Direktiva o storitvah, ki je ključni element tega svežna, se še vedno ne uporablja na ustrezen način, se ne izvaja v številnih državah, članicah. E, tudi druge direktive še vedno niso našle končne rešitve. In skupina Alde bi želela izpostaviti, kako pomembno je, da najprej zaključimo trenutni svežen in da zagotovimo izvajanje tiste zakonodaje, ki smo jo že pripravili in ta mora začeti veljati, preden bomo pravzaprav res videli pot, do eh, končnega eh, cilja oziroma do luči na koncu tunela, torej do dokončanja notranjega trga. Najlepša hvala, gospod Dav, zdaj pa gospa Riva Ziv imenu zelenih. Najlepša hvala, gospa predsedajoča, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Kmalo bomo spregovorili tudi o odreš, razrešnici za Evropske komisije, ki so bile eh, podvržene določenim sumom in težavam zaradi lobiranja. In zdaj, ko želimo vzorne institucije, kjer ne bi bilo nobenih konfliktov interesov, In ko je eh, sloves komisije zopet ogrožen, bi želela spregovoriti v imenu skupine zelenih in številnih eh, drugih poslancev iz različnih poslanskih skupin o odstopu direk, eh, gospoda Dalija in o direktivi o tobačnih proizvodih, na katerih se že dolgo dela. To, kar se dogaja, je zelo zaskrbljujoče in sama sem zelo zmedena. Veliko je dvomov glede tako imenovane zgodbe o korupciji in vse nas zanima, kakšne so podrobnosti. Eh, Seveda morajo tudi komisari odgovarjati za svoje dejanja kot kdorkoli drug, vendar ne smejo biti nad zakonom, vendar tudi ne smejo biti pod zakonom. Sama pa imamo občutek, da je gospod Udaliju eh, bila odrečena temeljna pravica do domneve nedolžnosti. Odpira se torej cela vrsta vprašanj in želela bi, da nam komisija pojasni zadeve in pove, eh, katere zakone je gospod Dali kršil s svojim eh, početjem, eh, česa pravzaprav se ga obtožuje in ali ne mislite, da je to pravzaprav neke vrste manipulacija, da bi spodkopali direktivo o tobačnih proizvodih. Torej, prosim, gospod komisar, da nam eh, podate več podrobnosti o teh dogodkih in prosim tudi Olaf, da nam čim prej pošle svoje poročilo. E, naj povem tudi, da sem prebrala pismu gospoda Baroza, ki je izpostavil, da pri direktive o tobačnih proizvodih ne bo prišlo do zamud. Ampak eh, zanima me tudi, kakšna natančna je časovnica, kajti do enoletne zamude je tu že prišlo. Direktiva je pripravljena in vsi moramo storiti vse, kar je v naši moči, zato da zagotovimo, da se bo začela tudi izvajati. Uh, počakati moramo, da na mestni gospoda Dalija nastopi položaj, ampak tu gre za vprašanje javnega zdravja in s to direktivo moramo nadaljevati, kajti če tega ne storimo zdaj, eh, bo minilo veliko časa do začetka novega zakonodajnega obdobja in od tega bo imel korist samo tobačni lobby. Najlepša hvala, v imenu IKR, kolega Malcolm Harbour za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V imenu skupine in tistih, ki smo se ukvarjali s tem delovnim programom in kot, tudi kot predsedujoči odbora za notranji trg, pozdravljam pobude, ki so pred nami. Mislim, da med njimi ni nič nepričakovanega. Bi pa podal nek širši komentar. E, eh, Ne, gospod Ševčevič, povem, da to pravzaprav sploh ni eh, program dela komisije, to je seznam novih pobud. Eh, Eh, vse to so sicer pomembne nove pobude, ampak ravno tako je pomembno nadaljevati tudi z delom na projektih, ki so se začeli leta 2012 ali že prej in jih je potrebno do, dokončati. In zelo pomemben del dela, in tu podpiram to, kar so povedali številni kolegi, je tudi dejansko izvajanje že obstoječe zakonodaje in že obstoječih direktiv. Naprimer, na področju, ki ga sam najbolje poznam, bomo prihodnje leto nedvomno končali eh, pomembno revizijo direktive o javnem naročanju. To bo za seboj potegnilo programe usposabljanja in izvajanja po državah članicah, zato da bo ta sprememba res učinkovita. In najbolj povem, gospod Ševčevič, eh, da mora v prihodnje vaš delovni program, mora dejansko biti vaš delovni program. Ni dovolj, da naštejete nove pobude. Želimo videti tudi, do kakšnega napredka je prišlo do posameznih področjih, kajti to je ključni del vaše vloge v komisije. Želimo videti ta program, želimo vedeti, kaj počnete in želimo presojati o tem. Eh, gospod Duff je omenil direktivo o storitvah, na kateri moj odbor trdo dela. A še nekaj, kar je tukaj povsem eh, odsotno, eh, je naslednje na koncu ste dodali seznam vseh poenostavitev, ki jih vnašate, ampak eh, naj vas opomnim, da smo v resoluciji, ki ste jo komentirali, zgolj prosili komisijo, da izboljša svoje zakonodajno dela, delo in da se odzove na naše pomisleke o kakovosti, o cen učinka in o tem, kako to deluje. O tem tukaj ni niti besede in sprašujem se, zakaj ne vemo, da se komisija ukvarja s tem, vendar pa to ni tukaj nikjer omenjeno. Torej, prosim, da se naslednjič bolj pa, da nam pošljete dejanski program dela, torej ne samo nove pobude, ampak tudi kontinuiteto, izvajanje. In stvari morajo res dobro delovati, ne smemo biti pristranski in eh, ni prav, da poskusate nekako zakrinkati eh, že obstoječe ideje z novimi pobudami. Najlepša hvala, gospod Harber. Zdaj pa gospa Anderson v imenu skupine GUE. No, mar se čem je potrebno razmisliti v luči uh, programa komisije, ampak hodiče eh, vedno podrobnosti in več podrobnosti moramo slišati predvsem glede sedmih političnih področji, ki jih izpostavljate. Želimo podati pozitivne prispevke k predlogom, ki bi dejansko lahko koristili ljudem po Evropi, ampak program v celoti kot tak je po našem mnenju še ena zgrešena priložnost. Tu potrebujemo radikalno nov pristop. Eh, direktiva o tobačnih izdelkih sploh ni omenjena v tem delovnem programu bi morali biti potrebe ljudi pred dobičkom in potrebno se zavedati, da so vrčevalni ukrepi še posebej škodljivi za otroke in ženske. Revščina otrok se je povečala kot posledica vrčevalnih ukrepov. Pozorno sem posluhnila tudi temu, kar ste povedali o rasti in delovnih mestih in kljub lepim besedam ukrepi, so ukrepi za vlaganje v človeške vire preslabo financirani in um, samo na pol iskreni. Že zdaj imamo 25 milijonov brezposelnih ljudi po Evropi in ta številka raste. Razočarana sem, da delovni program ne uh, omenja uh, politike uh, lovljenja storitev in delavcev po svetu. Uh, Mislim, da ne bomo ničesar dosegli, če bomo zgolj zmanjševali izdatke in milijarde evrov črpali v banke. Po nagovoru gospoda Barosa septembra sem. Eh, dejala, da bi eh, pravzaprav moral nekako malo pretresti svoje ideje in tudi vam svetujem, gospod podpredsednik, da storite enako in da se bolj seznanite s škodo, ki jo povzročajo varčevalni ukrepi ljudem. Eh, in z temi ukrepi so ne samo komisija, ampak tudi parlament in druge institucije. Najlepša hvala. Hvala, gospod Anderson. Pravzaprav ste edini, ki ste spoštovali čas za govor. Zdaj pa dajem besedo gospodu Šimanskemu v imenu EFT. <clears throat> Pani, pani Čovničonca. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Lani je imela komisija med drugim namen eh, nadaljevati z izvajanjem podnebno-energetskega svežna in leto 2013 je tudi leto, ko stopamo v tretjo fazo sistema ETS. Tu bo imela komisija vedno več dela eh, glede pravic poseganja v posamezna gospodarstva in temu mislim, da ne bodo dali soglasja ne v svetu, ne mi tukaj v parlamentu. Uh, Eh, kar zadeva zmanjševanje CO2, to je samo en primer dejavnosti komisije, ki bi lahko pripeljali k temu, da bi v krizi bila nacionalna gospodarstva pod še večjim pritiskom. No, na polskem je naprimer eh, gospodarstvo predvsej usmerjeno v premog in v mislih imam zahtevo, Eh, mojih rojakov, da bi eh, zamrznili izvajanje podnebnega svežna na tem področju. Komisija je poleg tega pred letom tudi razglasila leto državljanov. <clears throat> Hvala, gospod Čimanski, gospod Brons. Prednostne naloge komisije govorijo, da se moramo bolje povezovati, ampak to je samo po sebi namen. In ne gre za to, da bi se rešile gospodarske probleme v Evropi, ki so predvsem povezane z recesijo, z brezposobnostjo. Pravzaprav program varčevanja naj bi zmanjšal brezposelnost, ampak ni ustreznih ukrepov, s katerimi bi se proti temu borili. Potem govorimo o pravi ekonomski in monetarni uniji. Evropa ima skupne zunanje vrednote, ampak žal se to ne upošteva za južne države in gre za to, da se tako recesija zgolj poglablja. Potem druga prednostna naloga, uporabili naj bi vire in sredstva Evropske unije, da bi izboljšali konkurenčnost, ampak pocenjene eh, valute so problem držav, tako da niso konkurenčne tudi v svojem notranjem okviru. Potem pa evropski proizvajalci se morajo boriti z državami v sponu. Gre pa za to, eh, da so tukaj stroški dela preniski in da se ne upoštevajo določene pravice. Najlepša hvala, gospod Brons. Sedaj pa podpredsednik Ševčevič, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Skušal se bom odzvati na večino tega, kar so že izpostavili cenjeni poslanci v svojih prispevkih. Delovni program komisije in naše besedilo na to temo. Žal obžalujem, ker nisem eh, mogel posredovati celotnega besedila, ki smo ga sprejeli pred eh, uro in pol, ampak želeli smo to storiti zelo ažurno. Sedaj pa upam, eh, da vam bomo ga zelo hitro posredovali, verjetno še do konca tega dneva. Potem, ko govorimo o delegiranih izvedbenih aktih z gospodom Sajram, sva skupaj sodelovala o tem, kako bi lahko skupaj uporabili obe skupini aktov. In rekli smo, in to sva se strinjala, da ko govorimo o bistvenih delegiranih in izvedbenih aktih, nam mora biti predvsem jasno izpostaviti, katere politike so primerne za delegirane akte, katere pa za izvedbene akte. O tem smo se zelo podrobno pogovarjali tudi s konferenco predsednikov in tudi takrat, ko so se sestali predsedniki parlamentarnih odborov. Takrat smo dosegli soglasje, da se moramo veliko bolje usklajevati, ko sprejmamo zakonodajo in to storiti že v zgodnji fazi zakonodajnega procesa, ker veliko krat se zgodi, da delegirani akti so pravzaprav nekakšno pogajalsko orodje tekom pogajalskega procesa. To isto velja za izvedbene akte, kar pa ni pravzaprav naš namen. In to tudi ni bil namen. Veliko krat pride do tega, da se primer na poti Evropskemu sodišču in veliko krat eh, je tukaj izpostavljeno pod vprašaj, kako smo se določili in zakaj smo se odločili za določene akte. Tako da bi predlagal, da bolj tesno sodelujemo že v zgodnji fazi, da spoštujemo pogajalski proces in pogodbo in da izvedme oziroma delegirane akte ne izrabljamo kot nekakšno pogajalsko orožje. Potem, ko govorimo o pogajalskem procesu in zakonodaji, poenostavitev je nekaj, čemu pripisujemo tako kot tudi mi velik pomen. Predlog komisije je bil, da bi za več kot 31 odstotkov zmanjšali upravna bremena in to je sedaj naš skupen projekt. Evropska komisija se bo resno posvetila temu, kako bi lahko to uporabili tudi na ravni držav članic. Kar zelo intenzivno sodelujemo na evropski ravni, ampak ko govorimo o poenostavitvah na evropski ravni, to se veliko krat na nacionalno raven ne prenese. Tako da mislim, da moramo še naprej vlagati skupna prizadevanja, da bo dejansko prišlo do zmanjšanja upravnih bremen tudi na nacionalni ravni. Potem, gospod Harbor, strinjam se z vami. Vedno se lahko naučimo drug od drugega in tudi izboljšamo zakonodajne ukrepe na podlagi presoje učinka. To smo že naredili, tudi Evropski eh, parlament, kar zdeva zmogljivosti, je eh, predlagal izboljšano oceno učinka, kar nekaj predlogov sprememb ste predložili in upam, da na podlagi tega bomo izboljšali eh, kakovost celotne presoje učinkov tudi pri vseh naših predlogih. Potem, ko govorimo o učinkovitosti leto 2000. 2012 eh, smo pripravili 16 eh, eh, zakonodajnih pobud, samo 8 pa smo jih uspešno sklenili. Tako da upam, da nam bo uspelo skljub temu in da bomo oblikovali te predloge na zelo visoki ravni. V letu 2010 ali 2011 smo dosegli skoraj da več kot 90 ciljev v našem predlogu. Pa, vi pa imate drugačne številke, tako da mislim, da bi bilo dobro, da se naši strokovnjaki sestanajo in da se pogovorimo o skupnih podlagah in tudi o skupnih številkah. Potem zaposlovanje in kriza. Ponovno strinjam se z vami, da mora biti to bistvena prednostna naloga za prihodnje leto in eh, poskrbel bom, da se bo to tudi zgodilo. Decembra svežen za zaposlenost eh, mladih eh, bo predložen in imeli bomo tudi jamstvo za zaposlovanje mladih. Potem bomo tudi črpali na, na izkušnjah akcijskih načrtov in strokovnjakov, ki smo jih poslali v tiste državi, kjer je stopnja brezpolnosti mladih najvišja. Mislim, da moramo ustrezno prerasporediti sredstva. To smo že naredili v veliki večini primerov in upam, da bomo lahko tako ustvarili 100 tisoč dodatnih delovnih mest. To bo ta neposredna finančna podpora iz evropskih skladov. Danes jutraj smo govorili tudi o večletnem finančnem okviru. Tudi ko govorimo o svetu, pravzaprav je ena proračunska vrstica, na katero se vedno vračam. Poskrbite, da 25 odstotkov evropskih skladov v okviru naslednje finančne perspektive se zagotavlja za Evropski socialni sklad tukaj smo zelo jasno rekli, da zmanjšanje teh sredstev za nas ni spremljivo, tako da upam, da nam bo uspelo, da bomo države članice prepričali, ker se mi zdi, da bo to tudi dokaz, da evropsko podporo in sredstva uporabljamo za oblikovanje novih delovnih mest, s čimer ukvarjamo dobre pogoje za mlade, ki bomo ustrezno izobrazili in bomo tako rešili ta problem. Potem pa še ena točka, mnogi ste se vrnili na to, nekdani kolega, komisar Dali in potem s tem povezano direktiva o tobačnih izdelkih. Ko govorimo o komisarju Daliju in njegovem odstopu, po preiskavi Olafa je bilo povsem jasno in tudi potem, ko smo se pogovarjali o poročilu znotraj kolegija, smo oblikovali zelo jasno sporočilo in rekli smo, da ta položaj ni vzdržen. Predvsem moramo tukaj upoštevati ugled in podobo Evropske komisije. Zato se je ustrezen proces eh, že začel, imenovali bomo novega Evropskega komisarja. Prepričan sem, da po začetnih stikih tudi v Evropskem parlamentu lahko imamo zaslišanja za novega Evropskega komisarja v prihodnjih tednih in da bo ta komisar zelo hitro zauzel svoj položaj. Pogovarjal sem se že o načrtih eh, s predsednikom odbora Envi, tudi z gospodom Harborom se bom čez nekaj trenutkov sestav, tako da bom zelo jasno povdaril, da delo, ki se je že začelo, ne bo prekinjeno, isto velja za trialog, proces bomo usporedno peljali in tudi, ko govorimo o direktivi o tobačnih izdelkih, je Evropska komisija prepričana, da bo ta mandat Evropskega parlamenta tisti, ki bo o tej direktivi tudi glasoval. Prepričani bomo, da bomo oblikovali dober zakonodajni predlog in na tej podlagi bo vsaj, upam, Evropski parlament lahko dosegel sporozum že v prvem branju. Sveda bi bilo veliko bolj običajno, če bi lahko ta nov komisar začel s tem procesom od začetka do konca, da bi ta trialog peljal do konca. Ampak lahko povem, eh, da sem vseeno zelo optimističen in da bo ta zamuda relativno kratka. Ampak lahko vam povem, da je za Evropsko komisijo prednostnega pomena, da predlog direktive o tobačnih izdelkih predstavi v doglednem času, tako da bo lahko ta parlament o njej tudi glasoval in jo sprejel. Najlepša hvala, komisar Ševčevič. S tem smo zaključili razpravo delovnem programu komisije za leto 2013. Naslednja točka na našem dnevnem redu, pa je poročilo gospod.